vsa, v samo srce kot delovanje, zaradi tega, ker je pomembna, da, eh, eh, da zaradi tega, ker je potreb, potrebno zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in delavcev tudi v prihodnje pri našem delu. Najlepša hvala. Kolega Iner je naslednji za eno minuto.